ali. E, to priporočilo lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu, e, ki e, ga je sprejela konferenca predsednikov. V soglasju z poslanskimi skupinami predlagam najprej samo trenutek še, videl sem vas, samo trenutek še. V soglasju z poslanskimi skupinami vam predlagam, da bi glasovanja o skupni obrambni in varnostni politiki predstavili na četrtek. Glasovanje o uh, etilnem alkoholu pa predlagam, da bi predstavili na sredo. Vidim, da se s tem vsi strinjate. Potem pa želi besedo kolegica Žuba. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi vam samo sporočila, da je v petek zvečer predsednik Porošenko uh, podpisal zakon, s čimer pa je povedujejo uporabo komunističnih simbolov v državi. Mar ne menite, da je to kršitev demokratičnih soboščenih pravic in kaj, me, me, kaj želite ukrepati s tem zvezi? Najlepša hvala, ampak mislim, da to uh, ni povezano z današnjim dnevnim redom. Gospod Vijoti je še želel besedo. Gospod Vijoti, izvolite. Gospod predsednik. Italijanski časopisi so danes jutraj eh, poročali o grozljivem dogodku v eh, Budimpešti. Že od julija naprej živi 33-letni moški, ki se srečuje z stalnimi grožnjami zaradi tega, ker je eh, gejovski aktivist in eh, to gonjo vodi stranka Jobek. Včeraj eh, smo eh, imeli dan boja proti homofobiji. In zato mislim, da je nespremljivo, da v državi članice Evropske unije dopustimo to vrstno gonjo. Prosim vas, da odpotujete v Budimpešto in preprečite to vrstno obnašanje. Das hat mit der Tagesordnung von heute aber nichts zu tun. To tudi ni povezano z dnevnim redom. Tako, sedaj pa k ponedeljku. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem prehajam k torku. Skupina zelenih in skupina socialistov in demokratov zahteva razpravo na temo situacije na mačarskem in sicer. Eh, želijo, da bi na koncu glasovali o resoluciji. Skupina zelenih pa poleg tega predlaga poimensko glasovanje. Poslanka Harms ima prva besedo. Ja Moja skupina je že na zadnjem plenarnem zasedanju spregovorila o smrtni kazni eh, in o odnosu eh, Viktorja Orbana eh, do te teme. Poleg tega naj bi bil na mačarskem organiziran referendum na temo beguncev in zaradi tega smo zahtevali resolucijo na to temo. Odkar smo sprejeli porošilo Tavareš, eh, se zavedamo, da imamo na mačarskem problem. Eh, namreč Viktor Orban z eh, svojim večinskim položajem ne spoštuje pravic in pa načel Evropske unije, ampak jih celo vse poprek krši. Zato mislim, da potrebujemo zavezojoča pravila glede vrednot eh, Evropske unije in da na ta način preprečimo zaustritev situacije eh, na mačarskem. Zato predlagam resolucijo na tokratnem plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. V imenu socialistov in demokratov pa dobi besedo gospod Gerejra. No- Najlepša hvala, gospod predsednik mislim, da mi ni treba dodajati še več argumentov k temu, kako dobro bi bilo, da bi sprejeli resolucijo, kajti večino teh argumentov je tukaj predstavila že gospa Harms. Moja politična skupina bi želela, da bi imeli več časa za resolucijo po jutrišnji razpravi, ki bo jutri popovdne, in zato bi želeli, da bi glasovali o tej resoluciji junija. Torej, če bi imeli resolucijo, bi o njej radi glasovali šele junija. Hvala. Preden glasujemo o teh predlogih, naj vam dam nekaj postopkovnih navodil. Latvijsko predsedstvo mi je poslalo pismo 14. maja zapisali so, da nimajo stališča sveta na to temo in zato ne želijo sodelovati v razpravi v Evropskem parlamentu. Poleg tega pa imam pred seboj tudi pismo premijeja Orbana, ki prosi za udeležbo na tej razpravi. Najprej. najprej bi vam rad posredoval nekaj postopkovnih informacij. Torej ne poznam nobenega primera, ko bi svet eh, zavrnil udeležbo na plenarnem zasedanju zaradi tega, ker pač svet nima stališča. V celi vrsti zakonodajnih postopkov bi torej moral biti svet nenehno na dopustu. Torej, to ni argument. Premije Orban pa bo seveda povabljen v ta parlament, če si tega želi. Seveda se bom držal pravila, da lahko člani Evropskega sveta obiščejo Evropski parlament in tukaj predstavijo svoje stališče, če to seveda želijo. No. Mesto, kjer eh, se javno izvaja politika v Evropski uniji, je Evropski parlament. Zato je tudi prav, da je temu tako. Kar pa ni sprejemljivo, je, da bi gospod Orban prevzel vlogo predsedstva. Zato moramo določiti ustrezen postopek. Vse predsednike poslanskih skupin sem prosil, da me na kratko obiščejo v moji pisarni takoj po teh obvestilih, da se bomo skupaj odločili, kako eh, bomo ravnali. Oba predloga sta torej utemeljila gospa Harms in gospod Guerreiro. Bi še kdo rad eh, podprl predlog zelenih in pa eh, socialdemokratov? Gospa Intveld. Jaz Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Moja skupina bi podprla predlog zelenih. Podprli bi tudi resolucijo, ki je bila sprejeta maja. Kaj te? Nujno potrebno je, da parlament poda svoje mnenje na to temo in zato mislim, da ne bi smeli več čakati, tako da bo moja skupina vsekakor podprla ta predlog. Ja. Potem moramo ugotoviti, da imamo sicer dva identična predloga. Gospa Harms, ali lahko prosim malo počakajte. Torej imamo dva predloga za resolucijo, ampak eh, dva različna predloga, kar se tiče časovnice. Gerejro, torej v imenu socialistov in demokratov, je predlagal juni, eh, vi pa predlagate, da resolucijo sprememo sedaj. Kdo nasprotuje temu predlogu? Gospod Zajer. Gospod predsednik, mislim, da postopek, ki eh, poteka, ko eh, nekdo, eh, ki eh, ne spada v večinsko eh, mnenje tukaj v Evropi, nekaj reče in potem takoj skličemo razpravo na to temo, ni spremljiv. Imeli eh, smo že podobne premjere. Viktor Orban je v pogovoru z predsednikom, pa tudi v eh, javnih izjavah, povedal, da ne eh, bo sprejel nobenih ukrepov glede ponovne uvedbe smrtne kazni, nobenih konkretnih predlogov ni. Drugo vprašanje pa je vprašanje referenduma na mačarskem. Nobenega referenduma ne načrtujemo. Rebeka Harms pa zahteva resolucijo ne gre za referendum, gre za vprašalnik z približno stotimi vprašanji na temo priseljevanja. Ampak mm, našim politikom ni všeč, da ta vprašanja zastavljamo državljanom. Torej, eh, utemeljitev gospe Harms je bila neustrezna, zato zavračam resolucijo na to temo. Dobro. moram še ugotoviti pravilnost teh izjav. Na zadnjem plenarnem zasedanju sem napovedal, da bom poklical gospoda uh, Orbana in uh, v telefonskem pogovoru mi je gospod Orban povedal ravno to, kar je sedaj dejal gospod Zajer, torej da ne namrava sprejeti nobenih ukrepov uh, v zvezi z ponovno uvedbo smrtne kazni in to uh, sem že objavil eh, tudi v sporočilu za javnost. Sedaj pa prehajamo k vprašanju resolucija da ali ne. Potem pa bomo eh, glasovali o časovnici. Torej najprej vprašanje, kdo je za razpravo za resolucijo. Kdo je proti? Mislim, da je to večina. Lahko pa preverimo, če želite. Glasujemo. ste vsi glasovali? Ste sedaj vsi glasovali? Potem je konec glasovanja. Der Antrag. In predlog je sprejet. Sedaj pa bomo glasovali še o resoluciji Maja. Kdo je za? Kdo je proti? se kdo vzdrži? Zavrnjeno. No, to je bila jasna večina. Sedaj pa resolucija junija. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Rok za Uložitev eh, predlogov sprem pa bomo določili kasneje, kaj ti glasovali bomo šele junija. Gospa Vrža. Gospod predsednik, rada bi spregovorila o navzočnosti sveta, kaj ti eh, to ni prvi primer. Že večkrat se je zgodilo v primeru odbora za državljanske svoboščine in pravice, da je latvijsko predsedstvo zavrnilo prisotnost. Mislim, da se je potrebno ustrezno odzvati, kajti eh, svet ne spoštuje vloge parlamenta kot demokratične inštitucije. Mislim, da je to potrebno rešiti in pri tem ustrajam. Ich glaube, dass ich meine Position zum Verhalten des Rates ja ziemlich deutlich. Mislim, da sem zelo jasno predstavil svoje stališče glede obnašanja sveta. Za sredo nimam nobenih predlogov sprememb. Za četrtek pa skupina socialistov in demokratov predlaga razprava o kršitvah človekovih pravic eh, oziroma predstavitev te predstave na dopovdne, eh, tako da eh, bi lahko kasneje ob 12. že glasovali o tem. Gospod Gerero. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moja skupina bi splošno gledala, že, gledano želela, da bi o nujnih primerjih vedno razpravljali v četrtek do povdne, to se pravi ob četrtki do zato, da bi lahko povdarili, kako zelo pomembni so ti primeri, o katerih razpravljamo, s katerimi včasih rešujemo človeška življenja. Zato prosim, da bi na plenarnih zasedanjih ob četrtkih do povdne razpravljali o nujnih primerjih in o njih glasovali ob četrtkih opovdne. Bi rad kdo podprl ta predlog? Bo kdo spregovoril proti? Gospod Preda, gospod predsednik, ne strinjam se z tem, da bi prestavili nujne zadeve na uh, dopoldne. Zato, ker v četrtek popoldne lahko ravno tako delamo, ne vem, zakaj bi delali samo tri dni in ne štiri dni. In drugič, obstaja tradicija v tem parlamentu, da nujne zadeve obravnavamo popoldne. In kadar uh, te zadeve obravnavamo popovdne, je udeležba višja kot eh, dopovdne. Torej sem povsem proti temu predlogu, ki je bil ravno kar podan. Ok. Dobro. Potem pa bomo glasovali o eh, predlogu gospoda Gerejra. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Želite preveriti? Dobro. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 185 za, 106 proti in s tem je predlog sprejet. Okay. Potem pa prehajamo k poročilu gospe Van Nivenhuizen.